Če se ne boste usedli, drage dame in gospodje, ne bomo mogli začeti. Dobili smo pisno izjavo poslancev Papadopolo, Ferreira, Higgins, Paranova in Romeva Irueda. Gre za Evropski teden o ozaveščanju o srčni kapi. Ta pisna izjava je prijela dovolj podpisov poslancev Evropskega parlamenta v skladu z, sto, z členom 123 poslovnika bo posredovana naprej in eh, objavljena tudi v zapisniku eh, tega zasedanja. Besedo ima gospa Pavadopolo. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad, rada bi se zahvalila kolegoma Jimu Higginsu, Antoniji Paranovi, pa tudi Joao Ferreri in Raul Romevi Erujedi, pa tudi vsem poslancem, ki so podpisali pisno izjavo 11 o ustanovitvi Evropskega tedna o ozaveščanju o srčni kapi. Približno 5000 oseb je v Evropi žrtev srčne kapi vsako leto. In zato je potrebno poskrbeti za ozaveščanje, kajti pravočasno ozaveščanje lahko eh, tudi prepreči smrtni izid. Skupaj lahko poskrbimo za spremembe na tem področju, lahko rešimo 5000 življenj na leto. Najlepša hvala. Hvala lepa.